ta razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Iranu in njegovem jedrskem programu. Najprej dajem besedo gospe Eštanovi, eh, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. O tem smo se že nekoliko pogovarjali med časom za vprašanja. E, torej, iranski jedrski program je zelo zanimiv za celotno mednarodno skupnost in 23. januarja smo e, v svetu tudi govorili e, o tem vprašanju in o možnih sankcijah. Mi želimo ohranjati pritisk na iranske oblasti, ki naj bi spoštovale mednarodne obveznosti. E, tu imamo dvoti pristop in potem imamo še proces E3 plus 3, ki ga e, jaz e, vodim. Mi smo imeli več resolucij Varnostnega sveta in kljub samu Iran ne sodeluje popolnoma z. IAEA e in tudi širi svoj jedrski program. V začetku januarja je začel program bogatitve eh, urana na skoraj 30 odstotkov. Poslanke in poslanci vedo, da smo dolga leta izražali zaskrbljenost zaradi slabega sodelovanja Irana pri reševanju teh uh, Eh, vprašanj. Želijo vključiti eh, vojaško eh, razsežnost in poročilo IAEA e tudi ugotavlja eh, dolo, mnoge nepravilnosti in vsekakor smo zaskrbljeni zaradi jedrskega programa v Iranu torej mi poskušamo najti diplomatsko rešitev za jedrsko vprašanje eh, v Iranu. To je pravzaprav ta drugi del tega dvotirnega pristopa. Torej, mi poskušamo vzpostaviti eh, nek program, ki bi eh, pomagal Iranu, vendar do sedaj od Irana nisem dobila nobenih odgovorov, in uh, nam ni uspelo pravzaprav uh, vzpostaviti ustreznega zaupanja na tem področju. Mi se zauzemamo za zaupanje na tem področju, želimo uh, seveda sodelovati naprimer, tudi na drugih področjih, naprimer boj proti mamilom in podobno pred kratkim sem govorila tudi z zunanjim ministrom Salejem in govorila sem tudi s tretjimi državami, eh, s Turčijo eh, in prosila sem vse naj Iranu povedo, da vrata ostajajo odprta, želimo imeti ta proces eh, krepitve zaupanja. Svet je sprejel nadaljne ukrepe in pomembno je, da smo pokazali, eh, enotnost eh, na strani Evropske unije. Ti ukrepi naj bi vplivali na finančne zmogljivosti Irana za financiranje um, tega jedrskega programa. Sankcije na področju nafte so zelo pomembne, ker vplivajo na dohodke iranske uh, uh, vlade. Uh, Eh, nafta predstavlja kar 70 odstotkov prihodkov eh, za iranske oblasti. In zaradi tega moramo seveda usmeriti sankcije na ta prihodek in na ta način povečujemo seveda pritisk. Seveda pa uh, ima to lahko tudi negativne uh, posledice za prebivalstvo. Vendar mi nismo tu sami, tudi druge države krepijo pritisk, tudi ZDA povečujejo sankcije proti Iranu in so se usmerile proti finančnemu sistemu Irana in uh, proti prihodkom uh, iz. Uh, izvoza eh, nafte in tudi drugih eh, izdelkov. Eh, države torej poskušajo zmanjšati uvoz nafte iz Irana. Na ta način se povečuje učinek sankcij in Mi moramo seveda v naslednjih tednih pregledati učinke sankcij in tudi pregledati, kakšni problemi se pojavljajo. Evropska unija in države članice morajo imeti dovolj časa za prilagajanje in tudi za zagotavljanje kontinuitete eh, pri eh, eh, nabavi nafte. Iran eh, tudi če dalje bolj pritiska na opozicijo, izvaja smrtno kazen in eh, dejstvo je, da so sankcije eh, proti Iranu usmerjene tudi proti ljudem, ki kršijo človekove pravice. Prepoved dobave opreme je tudi del naših sankcij. Torej menimo, da smo izbrali pravi pristop, povečujemo pritisk na Iran eh, in ponujamo pogajanja in z veseljem bom poslušala mnenje poslank in poslancem o tem vprašanju. Tesek se nama to politiko nam. Hvala lepa, gospa Ešnova. Tako zdaj v imenu Evropske ljudske stranke najprej dajem besedo gospodu Celafranki dve minuti. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, podpredsednica, spoštovana kolegice in kolegi. Na zadnjem svetu 23. januarja smo sprejeli težko, vendar pomembno odločitev in pripričan sem, da bomo to odločitev tudi podprli v jutrišnji resoluciji. To je težko, kot ste dejali, kajti potrebne bodo žrtve strani več držav članic. Slišali smo tudi nekaj pripomp strani predsednikov vlad Francije in Združnega kraljestva, pa tudi predsednik Sarkozy. Vsi ti so dejali, da ne bodo dovolili, da bi Iran predebil jedrsko orožje, ampak predvsem moramo dati prednost dialogu, da se Iran vrne za pogajalsko mizo in da odpre državo predstavnikom IA. E, a, prav tako mislim, da eh, je pomembno, da Iran nekoliko utiša bojne bobne, ki jih je zdaj slišati. Tudi ZDA so dejali, da morajo ZDA tu hitro ukrepati. Okay, ne smemo pozabiti, da potrebujemo iransko nafto bolj, kot pa oni potrebujejo karkoli, kar bi imeli mi. In morebitno zaprti, morebitna blokada hormuške ožine bi vsekakor lahko uh, otežila pot do Evrope in še poslabšala nastale razmere. Pomembna je torej doslednost, ki jo je izkazal svet 23. januarja, vendar poleg tega je prav tako pomembno, da ukrepamo v sozvočju s svojimi zavezniki. Pravite, da ste bili v Indiji. Ravno Indija in Japonska in druge države so ključnega pomena, njihova stališča so ključnega pomena, če želimo, da bodo naši ukrepi imeli zaželen učinek. Hvala lepa. V imenu skupine SD v Evropskem parlamentu. Hvala lepa gospa Ešton. Iran bo ključni element v letu 2012, še naprej bo deloval kot globalna destabilizacijska sila in regionalna destabilizacijska sila in še naprej bo Iran prikrival svoj jedrski program. program. Obenem pa je to tretja največja izvoznica surove nafte na svetu. Nafta seveda je 80 odstotkov prihodkov Irana in to morda je lahko nek način, kako narediti naše sankcije učinkovite. Če tudi Izrael in republikanci v ZDA skušajo to zadevo po našem mnenju prekomerno zaostriti, pa naša skupina želi izredno eh, izločiti možnost vojaškega posega. Želimo pa dvotirni pristop sorazmerne sankcije po eni strani in pa zagotavljanje tega, da iransko prebivalstvo ne bo zaradi tega trpelo. Prav tako seveda potrebujemo ta drugi tir pri tem pristopu in to je diplomacija, gospa visoka predstavnica. Zagotoviti moramo to, da se bodo izvajale eh, preverke strani mednarodne jedrske agencije in da bo Iran spoštoval vse ukrepe, ki jih IAEA e lahko naloži, ko gre za uporabo obogatenega urana v civilne namene, kar je konec koncev tudi zapisano v mednarodnih pogodbah. Kot ste zapisali v svojem dopisu iranskemu pogajalcu konec oktobra, to pomeni, da Iranu ni potrebno popolnoma zaključiti programa obogatitve urana. Dialog je kljub temu možen če inšpektori lahko nadzirajo proizvodnjo, ki jo izvaja Iran. To je to, kar potrebujemo. Potrebujemo širši in bolj ambiciozen dialog z Iranom. Hvala lepa. Gospa Shake v imenu skupine Alde, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Iran se je na zadnji paket sankcij EU odzval z presenečenjem. To so dejali ne le uh, predstavniki Irana, ampak je to pokazala tudi iranska valuta, ki je še naprej upadla. Evropska unija je močna, ko je enotna in ko prevzame vodilno vlogo. Želim si več tega. Vendar izolacija Irana ni nek uspeh ali cilj sam po sebi. Zato vas skupina Alde poziva, da sodelujete s Turčijo in z drugimi partnericami, da naredimo vse, kar je v naši moči, da uporabimo vse diplomatske poti za to, da iranske pogajalce ponovno spravimo za pogajalsko mizo o jedrskih vprašanjih. To pomeni tudi preučitev drugih načinov, kako bi Iran lahko prepričali, ne le z grožnjo sankcijami. EU mora prav tako razmisliti o odprtju stalnega predstavništva v Iranu in pa tudi odprtju predstavništva EU v Teheranu na terenu. Obenem moramo obravnavati tudi vprašanja človekovih pravic, eh, poleg izvajanja seveda ključne vloge v okviru pogajanj E3 plus 3. Naj nekatere poslance na konzervativnem delu spektra v tem zboru opomnim, da so sankcije način in orodje, ne pa cilj sam po sebi. In ponosna sem in veseli me, da EU vedno jasno razlikuje med tem, da uh, vpliva na posameznike uh, ki so odgovorni za jedrski program ali za kršitev človekovih pravic in da ne cilje s temi sankcijami na iransko prebivalstvo, kajti ti so uh, tako ali tako v situaciji, kjer se čutijo nezastopane strani svojih vojaških, političnih ali verskih voditeljev. Zato je pomembno, da Evropska unija ukrepa neodvisno od ZDA, še posebej v volilnem letu. ZDA se mm, dosledno drži drugačnih svežnjo sankcij kot EU, ampak ameriške sankcije prav tako vplivajo na evropska podjetja, saj prepovedujejo, e, ne samo posredno, ampak tudi neposredno e, trgovanje tudi z hrano in zdravili, ki pa menim, da bi morali e, priti do Irancev. Še ena stvar, kar zadeva mlade Irance. Pomembna je uloga, ki jo lahko igrajo tehnologije in lahko krepijo ali pa ogrozijo človekove pravice. In Evropska unija mora prevzeti odgovornost za to, da se represivnih tehnologij ne izvaža takšnim represivnim režimom. In to mislim, da zdaj vsekakor lahko zagotovimo. Kirija, kirija Šake. Eh. Gospa eh, Šake, spremete vprašanje po postopku modrega kartona. Gospod Tenok, spremete njegovo vprašanje. Izvolite, gospod Tenok. Mikrofon lepo prosim za govornika. Mikrofon za govornika, lepo prosim. Gospa Šake je izredno omenila konzervativni del političnega spektra, ki naj bi verjel v sankcije, ki ne bi bile cilj same po sebi. Če lahko pove, na koga misli, ko pravi konzervativci, na našo skupino EKR in kaj meni s temi sankcijami, ki ne bi bile same sebi namen. Sankcije so seveda povezane s političnim ciljem, o tem bom govoril čez nekaj minut, ko pred na vrstu, bi pa prosil, če lahko pove, kaj ste mislila. Gospod Tenok, eno so posamezniki, ki so zagovorniki sankcij in pa Evropska ljudska stranka, ki je pozvala k ločnem glasovanju pri tem besedilu, o katerem bo glasovanje jutri, kajti gre za dosleden do pristop Evropske unije in jasno pravimo, da Evropska unija ne sprejema sankcije, zato da bi ciljila na celotno prebivalstvo, ampak ker cilja na posameznike. Besedilo se mi zdi ustrezno in obžalujem dejstvo, da nekateri na konzervativnem delu političnega spektra, relativno gledano z mojega stališča, govorijo o sankcijah eh, na mesto, da bi pomembno razlikovali med sankcijami uprinjenim proti posameznikom in sankcijam, ki so uprinjeni proti celotnemu prebivalstvu. Hvala lepa poslanka Kromberg v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Skupina zelenih je zelo zaskrbljena zaradi napetosti v zalivu in pa tako podpiramo nove sankcije EU proti Iranu. Vendar pa smo številni tudi zelo zaskrbljeni zaradi potencijalnih negativnih učinkov na iransko prebivalstvo. Mnenje parlamenta je vedno bilo, da vojaške rešitve za jedrsko vprašanje pri Iranu ni. In eh, tu mislim, da ne sme biti nobenega dvoumja in zato smo zeleni tudi predlagali amandma v to smer. Evropska unija sledi dvotirnemu pristopu, kar deva sankcije in pogajanja. Sankcije uveljavljamo in so uveljavljene, zdaj je prišel čas za pogajanja. Vprašanje je, kako odpreti pod pogajanjem. Iranci so dejali, da so pripravljeni na pogajanja in mislim, da je ena od zadev, ki jih mora Evropska unija sprejeti, ta, da Iranci preprosto ne bodo opustili kakršnega uh, koli oziroma vsega programa obogatitve urana v zameno za odpravo sankcij. Tako da mislim, da se moramo letiti dialoga zelo resno. Iran in Zahod sta izmenično zavračala ponudbe za kompromis in več priložnosti smo zamudili. zato ker eh, trenutki dobre volje med skupino E3 plus 3 in Iranom niso bili usklajeni. Upamo, da se bomo temu lahko izognili v prihodnosti. Prav tako si želimo, da bi Turčija in Brazilija bili vključeni v ta pogajanja, saj sta ti dve državi predlagali kompromisne eh, rešitve v tem kontekstu in to bi bili smiselni partnerici, ki bi jih lahko vključili v pogovore. Če nam bo uspelo nadaljevati s pogajanji, bi to lahko odprlo novo zgodovinsko priložnost za bližnji vzhod brez jedrskega orožja. Zato moramo aktivno podpreti to konferenco OZN in pomagati tudi pri določitvi časovnice pri tem procesu. Zeleni smo tudi mnenja, da mora Evropska unija biti za zgled in se odreči jedrski energiji, tako kot je to storila Nemčija. Primer Irana jasno kaže, da ni možno jasno ločiti civilne in vojaške uporabe jedrske energije. Kot gesto dobre volje, ki kaže na pripravljenost Evropske unije na dialog, bi morali končno odpreti predstavništvo EU v Teheranu in Iran mora sprijeti varnostne garancije, varnostna jamstva, saj je zelo težko državo pripeljati za pogajalsko mizo, če vse čas nad njo visi grožnja vojne. Hvala lepa. Naslednji je gospod Tanak v imenu EKR. Dve minuti. Gospod predsedujoči, jedrske in vojaške ambicije Irana in eh, zavračanje dialoga za IAEA in varnostnim svetom OZN iranskih oblasti predstavlja veliko grožnjo svetovni varnosti. Prav to potencijalna nevarnost za mir v Bližnjem vzhodu, še posebej, kar zadeva državo Izrael. To prav tako lahko privede do oborožitvene eh, dirke v regiji z državami kot je Saudska Arabija, ki tudi želijo pridobiti jedrsko orožje, če bo Iranu dovoljeno posedovanje jedrskega eh, orožja, kljub kršitvam mednarodnih obveznosti. Zato upamo, da bodo ukrepe, ki jih je sprejela EU, tudi s politično podporo držav kot so Grčija, Španija in Italija, ki so velike uvoznice iranske nafte, da bo to zadosten gospodarski pritisk na režim in da bo bistveno težje za iransko vodstvo, da eh, svoj denar eh, nakazuje po svetu in da je bo to prisililo v vrnitev za pogajalsko mizo. To kaže, da ko je nujno ukrepati, Evropska unija eh, lahko govori tudi v en glas. In tukaj končno govorimo o en glas, glede najnevarnejše eh, grožnje v svetu. In Iran bi moral začeti poslušati. Prav tako mora Iran izkazati dediščino svoje perske kulture, žal pa je to ena najbrutalnejših teokracij v svetu, ki zatira vsakršno opozicijo, tudi na zadnjih volitvah, pa tako izvajajo šokantne javne eh, usmrtitve homoseksualcev, tistih, ki eh, naredijo tako imenovane spolne prestopke eh, in tako naprej. Prav tako v Siriji podpirajo diktaturo, enako eh, tudi rovarijo po Bahrajnu. Kot je bilo rečeno, drugih možnosti v prihodnje ne bi smeli kakorkoli eh, izključevati, kajti vse možnosti morajo ostati odprte, kar zadeva pogajanja. Hvala lepa. Naslednja je gospa Kornelja Ernst v imenu skupine GUE NGL. Kolegica Ernst, beseda je vaša. Dame in gospodje, najnovejše sankcije EU niso ukrepi za izgradnjo zaupanja. Temveč je to roždanje z orožjem. Mislim, da je politično naivno, eh, če mislimo, da je temu tako. Seveda ne želimo, da bi imel Iran jedrski eh, program, zato tudi obsojemo iranski režim zaradi katastrofalnih kršitev človekovih eh, pravic, zaradi preganjanja aktivistov, zaradi preganjanja manjšin, ampak eh, dejanska prepoved trgovanja za centralno banko, prepoved eh, uvoza nafte, to je nekaj, kar vpliva na državljane in to samo pomaga pri predvoljeni kampanji za režim, ki je podvržen volitvam marca. To so dejanske razmere, gospa Ešten, o katerih moramo tu govoriti. Do danes nimamo nobenega jasnega dokaza za to, da ima Iran resnično uh, jedrski program, vojaški jedrski program, ki bi ga izvajal. Mednarodna uh, agencija za jedrsko energijo prav tako govori o določenih domnevah, ne o dejstvih. Na mesto eskalacije potrebujemo dialog na področju človekovih pravic in resna pogajanja za brezjedrsko bližnji vzhod in za mirno sožitje v celotni regiji. In to, dame in gospodje, je naloga Evropske unije, ne pa še nadaljno zaostrovanje razmer. Hvala. Jena lepto, okirjos be. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bastian Bilder v imenu skupine EFD. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako na vzven kot na vznotr je vodstvo Islamske republike Iran pod velikim pritiskom. E, tudi avtoriteta El Hameneja je pod vprašajem. Trenutno je to velika priložnost za mednarodno skupnost, da Iran odvrne od jedrskega programa. Gospa visoka predstavnica, sama osebno veste, kako težko je voditi resna prava pogajanja s Teheranom. Pogosto najdemo zaprto fronto tam čez Atlantik. Ameriška šesta flota je na poti v zaliv. Veliko je govora o vojni, veliko je provokacij strani Irana. Tako da potrebujemo resničen inšpekcijski režim strani IAEA e v Iranu. To je preskus za Teheran, ne pa obratno, kot eh, pravi predsednik iranskega parlamenta, ki je na to temo spregovoril včeraj. Vidimo že določene obrise razkola med šiiti in eh, suniti in to kaže tudi na ambicije Irana in tudi na razloge, zakaj ima Iran jedrske ambicije. Zanima me, kaj boste okrog tega storili. Hvala lepa. Naslednji je gospod Ehrenhauser v imenu nepoveznih poslancev. Ena minuta. Hvala lepa. Iranski režim je nepravičen režim in kot avstrijc lahko brez dvojne morale zahtevam eh, Iran brez atomskih atomskega orožja. Seveda, trenutno ni dokazal za atomski program oziroma jedrski program Irana na vojaškem področju, kar bi predstavljalo grožnjo jedrskega spopada. Tudi ameriška študija govori o omejenih možnostih pri bogatenju Irana. Na vsak način potrebujemo, voja, na vsak način se moramo izogniti vojaški rešitvi tega vprašanja. Zato moje vprašanje, gospe Ashton, kakšen je vaš načrt B? Če torej sankcije ne bodo uspešne, če sankcije ne bodo prinesle željenih rezultatov, kakšne namene imate potem? In še eno vprašanje k Kempu um, Ashrafu, ki ga naj bi preselili. Imamo tudi predlog, da bi evropske države dali azil osebam, ki prihajajo iz eh, tega eh, taborišča, tistim, ki imajo evropsko preteklost. Eh, je ta predlog še aktualen in kaj menite o tem predlogu? Hvala lepa. Zdaj prihajamo na govornike v lastnem imenu. Najprej dobiva besedo Elmar Brok za dve minuti. Izvolite, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica komisije, gospe in gospodje. kar poskušamo doseči z osnutki resoluciji in to, kar je povedala gospa Ešten, zelo dobro sodi skupaj. Tudi sam sem mnenja, da je treba ukrepiti sankcije, da mora biti sankcije takšne, da ne bodo kontraproduktivne, da ne bodo pripeljale do solidarizacije prebivalstva za režimo, ampak bodo delovali nasprotno. Jasno je treba pokazati, da je ta režim eh, prava diktatura, da se ne drži eh, pravil eh, sporazuma o neširjenju jedrskega orožja in da zaradi tega treba ukrep, sprijeti ukrepe v skladu z resolucijo Združenih narodov, kot to počnemo tudi sedaj. Vendar pa je treba režim tudi opozoriti pred tem, da zapirajo hormuško ožino, kajti ta poskus ni v interesu iranskega režima. Našimi predlogi za sankcijami, ki bodo vplivali na večje je skupine prebivalstva, sploh tudi na revolucionarje, s temi ukrepi bi želeli, poskuš, bi želeli pokazati, da Evropska unija išče ne vojaške poti iz teh težav. Tukaj imamo rok 1. juli, to se pravi, da je še veliko časa, da se temu izognimo, če bo sporočilo prav razumljeno. Ledeščen. Zahvaljujem se vam za besede, da boste podali to sporočilo z našimi sklepi, z pogovori s partnerji, kot je Turčja, upam tudi z državami, kot sta Rusija in Kitajska, ki morata prav tako prevzeti svoj del odgovornosti v mednarodni skupnosti. Na tej osnovi bi nam pravzaprav moralo uspeti ne stabilizirati eh, nekega diktatorskega režima, po drugi strani pa zagotoviti, da tak režim ne bo dobil jedrskega orožja, s katerim eh, se bo boril. Proti miroljubnemu jedrskemu programu nima nišče eh, nič, zato moramo sodelovati v mednarodni skupnosti, tako da ne bi nišče našel opravičila za vojaško posredovanje. Kirija Ana Gomez. Hvala lepa. Ana Gomeš za dve minuti. Iranske oblasti še naprej bogatijo uran na visoko stopnjo, kar ni v skladu z civilnimi nameni. Mi pravimo, da krepimo sankcije, ampak ali dejansko dajemo jasno sporočilo vsem evropskim agentom, da se ne bi tokrat izognili izvajanju sankcij. To je zelo nevarno. Saj imamo pred seboj volitve v Ameriki in pa eh, tudi vložanje z orožjem tudi v Izraelo in drugot. Za vojaško rešitvijo bi se katastrofa samo razširila na tem območju, predvsem na Izrael. Morali bi razmisliti o širšem dogovoru, ki bi ga dosegli z vsemi diplomatskimi sredstvi. Priznati treba Iran kot regionalno eh, velesilo oziroma silo. Treba je eh, osredotočene težišče prenesti na eh, mednarodno banko, katerih sredstva bi lahko dobil tudi Iran in si prizadevati za regionalno stabilnost, vključiti tudi Savsko Arabijo Etiopijo in eh, Izrael, ki bi jo vključili v zagotavljanje boljše prihodnosti za regijo. Moramo pa imeti tudi eh, znake solidarnosti in podpore za prebivalce Irana, ki se borijo za človekove pravice. Jasno moramo pokazati, da sankcije niso namenjeni ne ljudem, prebivalstvo in se izogniti temu, da bi režim to uporabil v propagandne namene. Hvala lepa. Gospod Aleksandr Graf Lambsdorff, za minuto in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izredno me je razveselil sklep sveta, da sprejme sankcije in poveča pritisk na Iran. To se mi zdi smiselno. In čudi me, da nekateri kolegi pravijo, da ni nobenih dokazov, da ima Iran vojaške namene in moramo ločevati med civilnimi in vojaškimi cilji. Poglejmo si dejstva. 5000 eh, kg urana, obogatenega 3 odstotke, ima Iran to, je dovolj za proizvodno energije. Imajo pa tudi že 75 kg, ki so obogateni na 20 odstotkov in to lahko razložimo samo z vojaškimi nameni. Treba je obogatenje spraviti na 90 odstotkov, ampak eh, vsekakor je to mogoče. Tudi najnovejša poročila eh, Medna organizacije za jedrsko energijo kazajo, da je eh, Iran pripravljen to uporabiti tudi vojaške namene. Tukaj imamo določen časovni okvir, ki eh, je dobro zastavljen, zato je dobro, da je, krepimo pritiske. Enako velja za nosilne sisteme, za rakete. Iranci proizvajajo tudi rakete dolgega in kratkega in srednjega dosega, zato je treba sprejeti sankcije, ki bodo začele veljati takoj, če tudi razumem pomisleke posameznih eh, držav, ki iščejo možnosti za diverzifikacijo, ampak tudi Iran lahko najde potem eh, pot, eh, ki bo vodila mimo teh sankcij. Veseli me, da je takšen tudi sklep Evropskega parlamenta, veseli me vse trez nostališče IAEA odkar je gospod Amano prevzel eh, vodstvo in eh, veseli me tudi pozitivna vloga Turčija, ki je odigrala v tej zadevi. Ja, hvala lepa, gospod eh, Stevenson, za eno minuto. Gospod predsedujoči, lekcije arabske pomladi veljajo tako za Iran kot tudi vse druge represivne režime. Gospod Ahmed Džin Nadžad in njegovi fašistični kolegi v Teheranu niso imuni na spremembe, ki se velijo skozi eh, bližnji vzhod. Zaradi tega tudi krepijo svoje prizadevanja za eh, gradno jedrske orožje, zaradi tega, da bi lahko obvladovali to regijo in eh, na ta način pritiskali na mednarodno skupnost. Naši poizkusi, da bi uh, olajšali delo režimu, s tem smo samo omogočili, da je režim še naprej lahko delal, kar je želel in proizvajal jedrsko orožje doma, hkrati pa tudi hudo tepta svoje ljudi. Zato pozdravljam sankcije proti temu brutalnemu režimu v eh, Iranu. To je ena od še redkih držav, ki podpirajo Asada v Siriji nimamo prostora za dialog z temi tirani, zato si moramo robustno prizadevati za spremembe eh, režima. Hvala lepa, gospa Lözing, za minuto in pol. Jedrsko orožje sodi med najhujše orožje, najbolj grozno orožje, zato ga je treba odpraviti po vsem svetu. Civilna uporaba jedrske energije je tudi nenadzorljiva oziroma je ne moramo vladati. Zato se moramo prizadevati za izstop iz jedrske energije in za jedrsko razorožitev. Zdaj za eh, cono brez jedrskega orožja na Bližnem shodu dotlej pa veljajo obstoječe pogodbe. Če tudi treba kritizirati režim v Iranu, ugotavljamo tudi, da je Iran podpisal pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, to nista storila Pakistan, Indija in ostali, kar pomeni, da ima pravico uporabe jedrske energije v civilne namene. To je nevarno, kot je nevarno tudi v drugih državah, ampak nišče ni prišel na idejo, da bi proti vsem državam, kjer imajo jedrsko orožje, ukrepali vojaško. Ne, e, ta ne služben, tudi ne zadnja poročila agencij ne kažejo, da v Iranu načrtujejo ali gradijo jedrsko orožje pa vendar se uporablja to kot opravičilo za uh, stalne vojaške grožnje Iranu. Imamo še vedno bolj agresivno gospodarsko vojno, ki naj bi stabilizirala regijo. Ta politika je izjemno nevarna za svetovni mir in omejuje možnosti eh, napredka eh, opozicije v Iranu. Pogosto je tako, da so človekove pravice in mir eh, pogosto žrtev globalnim interesov ZDA in ostalih velikih sil. Gospod eh, Bilder ima postopek modrega kartona. Boste odgovarjali, gospa Ljuzink. Gospod Bilder ima vprašanje za vas. dovolite. Oh, Just one more oh, time, please. I did not hear you. Yeah, okay, it's bad. Nisem vas slišala, lahko ponovite. Gospod eh, Bilder ima eh, modr karton, ki ga je dvignil. A boste odgovorili na njegovo vprašanje? Ja, ja, ja. Ja. Kje je Bilder? Gospod Bilder. Eh, gospa Ljuzing, eno vprašanje. A ste informirani o tem, da je Islamska republika Iran večkrat eh, grozila judovski državi Izraelu z uničenjem? A poznate to, da Iran Izrael obravnava tudi z grožnjami? Zanima me vaš odziv na to. Seveda, da to vem, ampak ne vem, kaj ima to zveze za to temo. Hvala lepa. Gospod Fiorello, provera za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Ashton. Zelo težko je biti pri tem optimističen. Eh, proces eh, gradnje jedrske bombe, če to Iran dejansko počne, eh, bi celo regijo med sredozemljem in Kaukazom spravilo v zelo nestabilno situacijo in to bi pomenilo velike težave tudi za sosede Irana. Tudi za Saudsko Arabijo ali pa tudi za Turčijo bi to predstavljalo velike težave. To bi vplivalo tudi na države Evropske unije, Grčijo, Bolgarijo, Cipr in tako naprej. Vsi poznamo grožnje Irana, da želi uničiti Izrael. Če bodo zaprli hormuško ožino, potem bo izjemno težko sprijemati politične ukrepe. Ne želimo si nove Severne Koreje tukaj na Bližnem shodu. Sprejeli smo nove sankcije, ki so pozitivne, vendar pa nimamo veliko časa, saj moramo poskušati rešiti krizo diplomatsko in se izogniti vojaškemu podsredovanju. Gospod eh, Obermajer za eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. V petek bo. Iran sprejel izredni zakon, eh, s tem bo ustavil izvoz nafte v Evropsko unijo in eh, tako bodo izključili vse, ki so jim zagotovili dobavo, če tudi ima Evropska unija še do julija tekoče pogodbe. Evropski embargo pa bo zadev eh, civilno prebivalstvo. Srednje ročno bo prišlo do velikih deficitov pri energije in eh, Kitajska bo pobrala eh, to, kar ne bo vzela Evropska unija. In pritiska na Teheran pravzaprav ne bo. Z ukrepi ne bomo dosegli željenega učinka, Evropska unija pa bo geostrateško. Eh, postala še manj pomembna. Zato moramo opozoriti na to, da je bojkot neustrezen ukrep, prišlo bo do solidarizacije v državi, zato moramo biti izmerni in se izogniti eskalaciji. Seveda bi bilo dobro, če bi imeli celotno regijo brez jedrskega orožja, treba pa je tudi zagotoviti varnost Izraela. Preda. Gospod Preda, za minuto in pol. existente la adresa iranului e binevenită. E- odločitev sveta o sprejemu sankcij. Gre za najbolj ostre sankcije proti Iranu, potem, ko je prišlo do zamrznitve premoženja podjetij in ostalega, potem je šlo za omejitve uvoza, tudi opreme na področju eh, petrokemije. In zdaj smo logično prišli na ukrepe, kar zadeva dobavo nafte. Preden sprejmemo sankcije, bo treba razmisliti o njih. To je nujno potrebno zaradi tega, ker tukaj obstaja velika nevarnost, da bo prišlo do tekme v oboroževanju v regiji. Dobro je, da je Evropska unija pokazala odločnost pri sankcijah, kajti Iran se ni odzval na vabilo na nova pogajanja. Mi smo pokazali odločnost, smo proti nadaljemu širjenju jedrskega programa in če nekdo pravi, da sankcije ne bodo učinkovale ali učinkovale eh, nasprotno, kot si želimo, naj povem nekaj eh, kar je zame pomembno. Sankcije so doslej oteževale izvajanje jedrskega programa. Iran še ni proizvedel jedrskega orožja, ampak ti ukrepi imajo tudi Gospodarske učinke sankcije so torej ključ do rešitve krize. Hvala lepa. Ja, uh, eh, Mr. Fox. Uh, Gospod uh, Fox. Kjer je, kjer... Gospod Preda. Gospod Fox je dvignil modri karton in bi vam rad zastavil vprašanje. Ga sprijemate? Izvolite, gospod Foks. Hvala lepa. Ali se je gospod Preda strinja z menoj, da je najhujša grožnja za mir v, bliž, na Bližnjem shodu jedrsko oborožen Iran in uh, zato ostaja treba ohraniti grožnjo z uporabo vojaške sile, zato da bi zagotovili eh, varnost mednarodne skupnosti.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 vlada eh, velika podpora vašemu stališču. Iranci so se izkazali zelo trmaste mm, in to je še premalo rečeno. Zato smo za sankcije, podpiram tudi sankcije, če tudi z mešanimi občutki. Nisem strokovnjakinja za to temo, ampak imamo primere sankcij, ki so dejansko pripeljale do zamenjave na oblasti. Seveda pa je treba zadeve tudi deloma kritizirati, čeprav moramo podpreti eh, sankcije. In še nekaj k razpravi. V naši politični skupini smo mnenja, da to ni korak eh, proti vojaškemu posredovanju ali vojaškemu udaru v regiji ali v Iranu. To je treba povdariti. Ne potrebujemo vojaške grožnje na tem področju, zato da bi poskrbeli za to, da ne bi izgledali kot brezobi tiger. Treba je pokazati eh, našo moč. Eh, drugič, eh, gospa Ashton, zelo me veseli, da ste omenili vprašanje človekovih pravic in pravic prebivalstva. Tukaj bi morali najprej počistiti pred svojim pragom. Dr Evropske države prodajajo tehnologijo Iranu in s tem prispevajo k nadaljemu zatiranju iranskega prebivalstva gre za tehnologije na področju komunikacij ali za prisluškovanje ali za omejevanje uporabe eh, spleta in tako naprej. Tukaj bo treba najprej počistiti pred eh, lastnim pragom in upam, da boste to v komisiji tudi storili. Eh, Hvala lepa, gospa Van Brent. Naslednja je gospa Antonija Parvanova. Ena minuta. Eh, hvala lepa, predsedujoči, gospa Eštenova, kolegice in kolegi. Situacija eh, v Iranu je danes pereča in mi se moramo ukvarjati z jedrskim programom v Iranu. Mi ne smemo pozabiti na stalne kršitve človekovih pravic v tej državi. Mi moramo pozvati iranske oblasti naj popolnoma sodelujejo z. AEA, in eh, gle seveda zlasti za možno vojaško razsežnost eh, nuklearnega programa. E, tudi morajo izročiti dokumente, ki jih zahteva agencija. E, mi potrebujemo seveda tudi skupen pristop glede sankcij za Iran. E, gospa Eštonova, če sankcije ne bodo dosegle ciljev, kako boste sodelovali z državami na Bližnjem vzhodu, zlasti s Turčijo, eh, pri iskanju eh, izvedljivih rešitev in kako izvedljiv bi bil neposreden dialog EU-Iran? Hvala lepa, gospa Parvanova. Naslednja je gospa Nikica Vela za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, Torej, prosim, da ostanete diplomatski. Ne vem, ali diplomacija izbira pravi pristop do Irana. Seveda eh, moramo ceniti drug drugega. Imamo 3000 let zgodovine za sabo, vendar določene stvari je treba imeti v mislih. In sicer mi imamo neko osnovno linijo. Ko, kdo bo Eh, izrekel sankcije. Kdo bo najbolj trpel, prebivalstvo ali zgornji sloj? Bojim se, da bo trpelo prebivalstvo in to bo imelo seveda tudi učinek bumeranga. Potem pa večstranski odnosi, dogovori. Vsi ti odnosi eh, po svetu ali jih lahko povsem zanemarimo eh, z nekim eh, postopanjem, ki prinaša velike gospodarske probleme ne samo za Evropo, temveč eh, za celoten svet. Eh, hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Dajan Doc za eno minuto. Eh, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, res je, da vlade po celem svetu izražajo zaskrbljenost eh, zaradi Iranovega jedrskega programa in grožen, ki izhaja iz tega. Tu gre za brutalen eh, režim, ki ga ne skrbijo človekove pravice državljanov in tu je država, ki stalno grozi tudi Izraelu. In zaradi tega je tudi prav, da se opredelijo primerne sankcije, da na ta način prepričamo Iran, da se odloči za pogajanja. Eh, na dejstvo je, da ta jedrski program, eh, da je usmerjen v eh, razvoj jedrskega odrožja in eh, zapiranje hormoške ožine bi bilo nespremljivo. Odločitev Združenega kraljestva ZDA in francoske vlade, da pošljajo vojne ladje in letalo nosilke, je pravilna, to je pravi signal. Pomembno je, da govorimo z enim glasom in da skupaj Eh, varujemo varnost eh, naših državljanov. Vendar eh, ne smemo pozabiti na dialog in diplomacijo. Dejstvo pa je seveda, da mora v ozadju biti grožnja, da bomo spremljali ukrepe, če se bodo stvari nadaljevale kot do sedaj. Naslednja je gospa Kolarska Bobinska, dve minuti. Gospod predsednik, gospa Eštonova, eh, mislim, da sedaj prehajamo v novo in izredno težavno fazo v naših odnosih z Iranom oziroma v našem pomankanju odnosov eh, z Iranom. Poročilo eh, Mednarodne agencije za jedrsko energijo potrjuje, da ima Iran znanje in tudi željo po razvoju eh, jedrskega orožja. Iran je poskušal vedno znova zakrivati eh, pred IAEA eh, svoje dejanja in preprečevati delo inšpektorjev. Na mednarodni ravni nam je Iran grozil, grozil je z vojaškimi dejanji zoper naše zaveznike in zapisnike odprtjem hormoške ožine. E, torej vse to nas e, zelo skrbi in mislim, da e, tudi predavanja iz parlamenta ne bodo spremenila te politike in zaradi tega moramo ukrepati in prav je tudi, da smo se odločili za sankcije. Eh, se danje grožnje iz Irana eh, so jasen signal, da mi ne moremo prenašati tega režima samo zato, da bi kupovali njihovo nafto. Sedaj moramo izvajati pritisk na Iran, zato da se odloči za pogajanja. Ta pogajanja eh, naj ne bi služila samo pridobivanju dodatnega časa, Eh, za to, da se še naprej razvija jedrski program. Eh, gospa Eštanova, mi moramo sprejeti samo prave pogovore in pravo izmonjavo mnenj. O nadaljem eh, uvažanju iranskih verov se lahko pogovarjamo šele takrat, ko bo Iran spoštoval um, resolucije eh, Združenih narodov in tudi izsledke IAEA. E Hvala lepa. Naslednja je Marija Eleni Kopa, dve minuti. Lady Ashton, današnja razprava v Evropskem parlamentu je zelo pomembna. Gre za devet sankcij zopar Iran, eh, ki smo jih pravzaprav skupno sprejeli. Hkrati pa seveda želimo storiti vse za to, da bi se Iran vrnil k pogajalski mizi. E, sankcije Evropske unije seveda niso preprost ukrep. E, obstaja seveda tudi nevarnost, da se bodo zaradi tega cene nafte eh, zvišale in s tem se lahko seveda povečajo gospodarske problemi določenih držav in spričo gospodarske krize in eh, težav na jugu Evropske unije je situacija seveda zelo zaskrbljujoča Iran. Eh, lahko seveda nafta prodaja tudi na drugih trgih in ne samo v Evropske unije, vendar Mi moramo zagotoviti, da bodo te sankcije usmerjene v cilj in da bodo čim manj prizadele iransko prebivalstvo. Uh, Lady Ashtonova, mislim, da morate izkoristiti vsa sredstva za to, da poskrbite za to, da se bo Iran konstruktivno odzval. Uh, Eh, mednarodna skupnost in Evropska unija sta očitno pozabili, kako hudo je za človekove pravice v tej državi. Vi morate vedno znova Teheran spominjati na to temo. Sprejeti moramo vsak ukrep za preprečevanje vojaških eh, ukrepov. In ta rdeča črta, ki jo je določila, ki so jo eh, določile ZDA, kar zadeva naprimer zaprtje hormuške ožine, eh, bo eh, situacijo verjetno še poslabšala. Vendar Iran mora tudi jasno pokazati, da je pripravljen na sodelovanje in potem bo seveda lahko tudi uporabljal jedrsko energijo v mirne namene. Gospod Griffin torej sredstva za množično uničevanje. Torej, proti tem moramo seveda ukrepati. In eh, to, ta laž, da se tam razvijajo um, orožja za množično uničevanje, je podlaga za sankcije. In zaradi pomankanja hrane in zdravil je umrlo zelo veliko otrok eh, v Iranu. Eh, torej, žrtve so otroci. Tu gre za embargo na nafto in zaradi tega eh, tudi Iran ne bo mogel kupovati hrane za svojo, svoje prebivalstvo. Iran bo bankrotiral. In če Saudska Arabija želi vojno z Iranom, je to njihova stvar in eh, mi moramo uh, tu ostati po strani in se ne smemo umešavati. Hvala lepa. Eh, preden vas vprašam, ali ste pripravljeni sprejeti vprašanje in modri karton, mislim, da moram. Eh, pravzaprav eh, eh, povedati, da prvič vodim ta sestanek in pozneje bom tudi govoril v svoji materinščini. Želite odgovoriti na modri karton? Gospodu Griffinu je všeč Iran, ki grozi Izraelu in mislim, da se je izdal, odkot prihaja njegova stranka, politično gledano. Če verjame, da ima Iran mirno ljubne eh, namene pri svojem programu, čemu potem eh, to bogatenje urana na ta način? Gospod Griffin, imate 30 eh, sekund. Nisem prijatelj. Uh, Eh, Irana in sem tudi kritičen do islama, vendar kar zadeva bližnji vzhod, to je zadeva bližnjega vzhoda in ni naša naloga, da se umešavamo. Pomislimo na Libijo, ki je imela učinkovito orožje, torej človek jih ne more krediti, da so, krediti, da so se eh, branili in mislim, da se nam ni treba umešavati v njihove zadeve. Hvala lepa. In sedaj gospod Šepflin, minuto in pol. Najlepša hvala, čestitam vam. Sedaj bom pa naprej govoril angliško. Iranski jedrski program je nedvomno vir potencijalne nevarnosti za širšo regijo vendar eh, nas ne sme slepiti jedrsko vprašanje, kajti na ta način bomo pozabili na številna druga strateška vprašanja. Iran je tudi eh, vele sila, kar zadeva konvencionalno orožje, skoraj da ne potrebuje jedrskega orožja. Drugič, eh, Iran lahko blokira hormoško ožino, to je že omenjeno, to seveda lahko prepreči izvoz iz celotnega zalivskega območja in uh, tu gre tudi za petino uh, porabe nafte uh, po svetu. In dejstvo je, da se je eh, obla, eh, moč Teherana tudi povečala. Eh, in ni težko pravzaprav ugotoviti, kaj je končni cilj iranske strategije. Nadzor nad eh, zalivom, neutraliziranje Saudske uh, Arabije in izključevanje pravzaprav držav iz te regije. Jedrsko vprašanje je samo del pravzaprav te množice vprašanj. Hvala lepa. Gospod Weidenholzer za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Bližnji in srednji vzhod sta za Evropo uh, Eh, vitalni regiji. Tu se namreč odloča, ali bo eh, naša prihodnost eh, mirna ali ne. In sedanja vlada v Iranu skrbi za zaostrovanje, igra z jedrskim obroževanjem, grozi Izraelu, krepi teroristične dejavnosti v regiji. Mednarodna skupnost, Evropska unija sta vedno znova opozarjali Iran, svarili Iran, vendar um, ta se ni eh, eh, oziral in eh, je zasmehoval vse poskuse, da se najde diplomatska rešitev. Sankcije so logičen korak, razumljiv, dosleden Eh, torej treba je delati sladkorčkom in bičem. Eh, sedaj je očitno na vrsti bič. Eh, vendar pokazati moramo tudi korenčke. In na ta način bomo krepili tudi opozicijo v Iranu, ki bo režim od znotraj postavljal pod pritiske. Zaradi kontinuitete evropske politike je potrebno, da preprečimo uh, uh, vojno uh, in uh, zgodovinske uh, zglede najdemo zlahka na tej celini in vojna bi imela seveda grozljive posledice za prebivalstvo v Iranu, za regijo, zlasti seveda tudi za Izrael in regija eh, bi izgubila desetletja. Eh, In v tem smislu mislim, da moramo storiti vse za to, da preprečimo vojni konflikt. Vojna ni rešitev. Hvala lepa. Gospa Andrikjene, za minuto in pol. Hvala lepa. E, pozdravljam odločitev za embargo na nafto in da se zmrznejo sredstva Iranske centralne banke. In skupaj eh, z ZDA eh, bomo lahko izvajali učinkovite sankcije. Evropska unija je eh, druga največja stranka eh, za eh, odkup eh, iranske nafte. Mi odkupimo četrtino nafte iz Irana in mi moramo seveda pritiskati na institucije, ki razvijajo jedrski program. Evropska Velike države se morajo seveda zavedati tudi posledic in vlade morajo biti eh, pripravljene sprejeti posledice. Evropski parlament v svoji resoluciji jasno podpira dvotirni pristop eh, za pogajanja z Iranom. Se pravi, mi eh, ponujamo in nagrade in kazni mi seveda ne moremo zaupati sedanjemu iranskemu režimu. Hkrati pa želimo, da bi Iran postal država kot Japonska, eh, ki bi lahko hitro postala jedrska sila, če je to eh, potrebno, ki pa zavrača pravzaprav eh, te zadnje korake do jedrskega orožja. Mi moramo pogajanjem in diplomaciji dati priložnost, in moramo seveda omogočiti razvoj demokracije in miru v regiji. Hvala lepa. Kot gospod Kutaš, za dve minuti. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, Lady Ashton, kolegice in kolegi. Iran je v zelo pomembni regiji in jedrsko orožje je dodatna nevarnost za mir v regiji in zaradi tega moramo poskusiti tu ukrepati. Iran namreč želi dobiti nadzor nad sosednjimi državami. To pomeni, da si moramo zastaviti eno vprašanje. Splošne sankcije na uh, nafto uh, Eh, ali bomo tako dosegli cilj. Bojim se, da bomo na ta način eh, kaznovali eh, soprebivalstvo zaradi tega, ker pač dela vladni sloj napake. Torej, mislim, da moramo imeti sankcije proti tistim, ki so na oblasti. In gospod Ešton, želim opozoriti na to, da je res pomembno stalno preverjati učinke sankcij. Hkrati se mora seveda Evropska unija zauzemati za dialog z Iranom. Rečeno je že bilo, da moramo izkoristiti eh, naše eh, kontakte in tu vključiti seveda tudi eh, Turčijo. Ne smemo govoriti samo o eh, jedrskem problemu, temveč tudi o človekovih pravicah. Mnogi kolegi so opozorili na to in zlasti to slednje Eh, eh, torej je pomembno. Mi moramo blokirati tudi naše izvoze, se pravi, moramo zablokirati vse eh, proizvode, ki lahko spodbujajo razvoj jedrskega orožja. Odgovor je pravzaprav v mirni rešitvi. Napak bi bilo, da vojaško napademo, to bi imelo velikanske posledice in zahvaljujoč visoke predstavnice lahko Evropska unija nastopa zelo odločno in lahko pove, da je odločno proti vojaškemu posegu. Hvala lepa. In sedaj gospod Kačmarek za minuto in pol. Gospod predsedujoči, visoka predstavnica, dame in gospodje, nimam nobenega dvoma v to, da Evropski parlament eh, mora sprejeti neko stališče glede Irana in eh, jedrskega programa. Ampak nismo mi tisti, temveč mednarodna jedrska agencija, ki ima resne pomisleke glede civilne narave tega programa. Dejstvo je, da Iran dela na jedrski eksplozivni napravi. Nismo mi tisti, ki smo Iranu prepričali, da bi se deloval pri mednarodnem sporozumu o neproliferaciji jedrskega orožja. Sam je torej tisti, ki je odgovoren za vse jedrske aktivnosti, ki jih izvaja. Nismo mi, temveč Iran tisti, ki se še naprej uh, izmika izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN in prav tako ne spoštuje odločitev sveta guvernerjev Mednarodne jedrske agencije. Ne mi, temveč politika iranske vlade je tista, ki predstavlja nevarnost stabilnosti in miru v regiji. Zato bi si želel, da bi gospa visoka predstavnica v tej jedrski atmosferi imeli v mislih eh, tudi druge vidike, kot naprimer kršenje človekovih pravic in pa nevarne razmere v taboru. Ašraf, storiti moramo vse za to, da vse te probleme na nek način skupnimi močmi razrešimo. Megtartását a következő felszólaló Stázni úr. Hvala lepa. Naslednji je gospod Štastni, eh, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči iranski begunci iz Ašrafa vedo v novo taborišče Liberty, ki ga svet Evrope primerja z zapornim taboriščem. Ampak gre za odobritev, ki je bila dana brez soglasja mm, prebivajočih v taboru Ašraf. Zato mora Evropska unija z neposrednim sodelovanjem gospe Ashton tukaj sprejeti bistveno bolj aktivno vlogo in eh, mora aktivno sodelovati v pogajanjih. Poleg tega imamo približno 900 eh, rezidentov v taboru Ašraf, ki imajo povezave z Evropo in zato moramo stati z roko v roki z našimi ameriškimi prijatelji pri izvajanju pritiska na Irak in tudi pri izvajanju te resolucije. Skrb za begunce v Ašrafu je najboljše upanje za miroljuben in brez jedrski Iran. Hvala lepa. Prihranili ste nam nekaj časa, hvala za to. No in še zadnji na seznamu, gospod Fjellner, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Ešton, moram reči, da se mi zdi, da so sankcije, ki jih Evropska unija nalaga Iranu, pomemben simbol našega moralnega stališča moramo biti enotni. Ker zdaj v Avstraliji je zgodba nekoliko drugačna. No, ampak menim, da je podpora velika in pričakujem, da bo tako tudi naprej. Ne zdi se mi, da je to, kar se dogaja, neko pomankanje uspeha, ker če nas protno, to kaže na to, da sankcije že kažejo svoje posledice. Sam sem govoril s predstavniki iranske opozicije, in želijo, da smo odločni proti Iranu, proti iranskemu režimu, ne da kaznujemo prebivalstvo, temveč da se režim, ki se je nerazumno vedel, ustrezno sankcionira in pomembno je enotno stališče mednarodne skupnosti. To mora imeti svoje posledice, to mora eh, režim nekaj stati in naše sankcije to tudi kažejo, kažejo, da smo resni. Hvala lepa. No, prehajamo na prosto razpravo. Prvi govornik, izvolite, oziroma prva govornica. Hvala lepa. Zelo pogosto pravimo, da mora Evropska unija govoriti bolj enotno na področju zunanje politike. Zato pozdravljamo dejstvo, da države članice, ki trpijo gospodarske težave in ki morajo važiti nafto iz Irana, vendarle sprejemajo sankcije proti Iranu. To je zelo jasen signal vladi v Iranu. Izjave iranske oblasti niso upravičene in tudi niso prepričljive. Ta dvotirna politika Evropske unije ostaja in ta je tista, ki bo odločila, ali bo iransko gospodarstvo trpelo še več omejitev. Ključni namen je odpraviti grožnjo varnosti v tej regiji, na Bližnjem vzhodu. Škoda, da nekatere države, ki imajo globalne ambicije, niso sposobne iti po enaki poti kot druge. V mislih imam Rusijo. Hvala lepa, naslednja gospa Flašekova Benova. Hvala lepa gospod predsedujoči. Gospa Ešton, spoštovane kolegice in kolegi, nedvomno Iran ne izpolnjuje, brez kakšnega dvoma Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti na področju jedrskih sporazumov. Če želimo, da bodo te sankcije imele učinek, seveda moramo te sankcije tudi izvajati. Zato v polni meri podpiramo postopke, ki jih je Evropska unija sprejela proti Iranu. Prav tako pa je pomembno izpostaviti dejstvo, da morajo te sankcije biti uperjene proti ključnim ljudem v iranskem mm, režimu, ne pa proti prebivalstvu, ki ima že tako težko življenje. No, to pa je tudi druga razsežnost. A druga razsežnost so diplomatska pogajanja z Iranom in pripričan sem, da če bomo naprej delovali v tej smeri, tudi na drugih področjih, če nam bo uspelo Iran prepričati v to, kako odločni smo, da smo zainteresirani za korektno partnerstvo z državami kot Iran, potem nam bo uspelo eh, tudi pri omejevanju jedrskega orožja in eh, jedrske energije v Iranu. Hvala lepa. Naslednji gospod Angurakis. Gospod predsedujoči, embargo na izvoz nafte in tudi druge sankcije, ki jih je sprejel svet, kaže na to, da so ukrepi proti Iranu vse bolj strogi. To bo samo še otežilo energetsko krizo, ki jo imamo v Evropi. Ne moramo se iti nekega svetovnega policista, gospa visoka predstavnica. Zavedati se moramo posledic, ki jih to ima na druge države v Perskem zalivu in na Bližnjem vzhodu. Pobliže si moramo pogledati, kaj Iran počne s svojim jedrskim programom. No, kaj pa Izrael? Tudi Izrael razvija jedrsko orožje, tudi mi v Evropi imamo jedrsko orožje, prav tako ga imata Indija in Pakistan in prepričan sem, da bodo delovni ljudje obsodili takšno delovanje. Pomislimo še o drugih državah, kot je Izrael, predno napovemo vojno Iranu pomembno je, da Evropska unija daje več oblasti ljudstvu, da ne bomo šli naprej v neke imperialistične krvave vojne. E, vprašanje pa postopku modrega kartona. Sprejemate vprašanje? Da? Izvolite, gospod Tenak. Hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da imam e, res že dovolj tega, da iransko prizadevanje za jedrsko orožje ljudje primerjajo s tem, kar se dogaja v Izraelu, Pakistanu, Indiji. Izrael ni podpisnica sporazuma o preprečevanju proliferacije jedrskega orožja, pa tako na drugi dve državi. Gospod Angorakis govori o tem, da je Evropa svetovni policist, ja, ampak ja, Dejstvo je, da varnostni svet je evropski policist, ki je odgovoren za svetovno varnost. Tako da ne vem, kaj narobe s tem, da zahtevamo od Irana, da spoštuje svoje mednarodne obveznosti, gospod Angurakis. Boste odgovorili? Ja, gospod predsedujoči. Gospod Tenok. Sam sem razmišljal o državi, iz katere prihajate vi, Združeno kraljestvo. To je jedrska sila, ki želi zagotoviti, da bo v svetu obstajal nek jedrski klub, v katerega nihče drug nima vstopa. Evropska unija, kot sem sam dejal, se skuša sama na nek način oklicati za svetovnega policista, kajti sama meni, da je edina, ki ima pravico sankcionirati druge države. Hvala lepa. Naslednji govornik, ena minuta. Ko države, hitro razvejoče države, eh, potem prevzamejo to, kar Evropa ne bo prodala ali ko sprevzamejo nafto, ki ne bo šla v Evropo, potem eh, bo to njim eh, koristilo države, ki pa imajo že tako težave z zadožitvijo, pa bodo imeli še večje težave. Če bo Iran potem resnično blokiral hormuško ožino, bomo imeli resnično naftno krizo. Eh, uničevanje eh, orožja se je enkrat že uporabilo kot izgovor za eh, težko vojno. Potem eh, prevedba jedrskega spora v naftni spor je tudi nekaj, eh, kar nam mora kazati na to, da ima lahko takšen Eh, spor z Iranom velike posledice. Preventivni napad pa je seveda tudi nekaj, kar je potrebno zavrniti zaradi eh, dejanske možnosti obstoja jedrskega orožja in zato se moramo vprašati tudi, eh, kako lahko Izrael sploh še obstaja v takšnih pogojih. Hvala lepa. Naslednji v postopku proste razprave, gospod Rubih. Hvala lepa, gospod predsedujoči mislim, da je ta razprava za vse nas zelo pomembna, kajti evropski model se je poslovil od eh, vojne in se je usmeril v iskanje miru in pogajanj. Zato je pomembno, da v Iranu iščemo partnerje, ki so pripravljeni na pogovore. In v iranskem parlamentu so številni, ki se ne strinjajo s sedanjo politiko. In mislim, da je zato še kako nujno, da povemo da je sodelovanje vedno temelj nadaljnega dela in da je ponudba za prihodnje mirno sodelovanje eh, tu ključno. Seveda so prijateljstva na področju športa, kulture eh, nekaj, kar omogoča tudi drugačno mnenje in pomembno je, da to razpravo sprožimo tudi med iranskim prebivalstvom in da spodbudimo iransko prebivalstvo ne potrebujemo sankcij proti državljankam in državljanom Irana, temveč potrebujemo sankcije za tiste, ki zlorabljajo mednarodno in siceršnje pravo. Hvala lepa. Gospa Ashton, beseda je vaše v odziv na zastavljena vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, mislim, da je bila to zelo pomembna razprava in uh, Z veliko pozornosti sem prisluhnila vsem vašim prispevkom. S vašim dovoljenjem bi strnila nekaj. Tematik, ki ste jih izpostavili in da jih popeljem naprej v smislu našega razmišljanja o tem, kako se učinkovito lotiti tega izjemno pomembnega vprašanja jedrskih teženj Irana. Kar nekaj kolegov, začenši s gospodom Salafrankom, Salafranko, je govorilo o tem, da je potrebno sodelovati z drugimi, da zagotovimo torej sodelovanje z našimi zavezniki. Ne le, ampak tudi vključno s tistimi, ki imamo E3 plus 3, eh, Rusija, Kitajska ZDA in pa tudi Združeno kraljestvo Francija in Nemčija. Torej tistih šest držav, ki, ko se znajdemo v dialogu z Iranom, sedijo za menoj kot uh, ekipa E3 plus 3, ki jo je imenoval Varnostni svet. No, ampak uh, sestala sem se tudi z predstavniki Kitajske v Indije, v Indiji prejšnji teden, uh, eh, vse se pogovarjamo tudi z Rusijo na ravni političnih direktorjev, pa tudi z drugimi državami, Japonsko, Korejo, z ambicijo zagotoviti, da se vrzel, ki jo zdaj povzroča naše sankcije, ne bo zapolnila na takšen način, da te sankcije ne bi bile učinkovite. Kar nekaj kolegov je omenilo vlogo Turčije. Sama seveda sem veččas v tesnih stikih s znanim ministrom Devatoglujem. Turčija je pomemben kanal informacij in dialoga z Iranom in je na nek način okrepi naša sporočila, prav tako pa je Turčija gostila zadnji krok pogovorov. In zato vsekakor pozdravljam njihovo sodelovanje z nami okrog tega vprašanja. Ta konec tedna potujem v Brazilijo, kjer bo potekalo več pogovorov. Eden seveda bo na temo, kaj storiti z Iranom in eh, kako ter zakaj. Tako da se strinjam, da je potrebno okrepiti in razširiti razumevanje početja Evropske unije in tudi razlogov za naše postopanje. Prav tako se strinjam s potrebo mednarodne skupnosti, da skupaj skupaj eh, zadovoljivo rešiti to vprašanje. V vseh naših pogovorjih širom sveta torej to ostaja v ospredju dnevnega reda, vse čas izpostavljamo, da so sankcije pomembne, da je njihov namen ta, da Iran prepričamo naj pristopi k pogajanjem. Torej dvotirni pristop, ki je bil konkretno pripravljen ravno v ta namen. Drugo vprašanje, ki bi se ga rada dotaknila, je iransko prebivalstvo jasno kažemo, da je naš namen ta, da režim prepričamo naj se udeleži pogajanj. Zelo me skrbi to, kar se dogaja v Iranu. Gre za državo, ki bi morala biti sposobna rasti gospodarsko. In zato budno spremljamo dejstva, da bodo učinki sankcij na iransko prebivalstvo minimalni, ampak da bodo obenem tudi razumeli, kaj počnemo. In kot rečeno, Veliko ljudi je, ki se strinjajo z našim razmišljanjem, ki želijo, da se Iran obrne stran od eh, trenutne poti. Pomemben je tudi učinek na Evropsko unijo pri vsem našem delu na področju sankcij. Ključnega pomena je, da razumemo in upoštevamo posledice, ki jih to ima na nacionalne države. Njihovi pravni sistemi so tisti, ki so odgovorni za to, da ne bo prihajalo do kakršnih eh, okoli obvodov, okrog eh, teh sankcij. No, kolegi ste omenjali tudi dejstvo, da je v taboru Ašraf, v taborišču Ašraf eh, velika iranska populacija in zato pripisujemo velik pomen zadovoljivi rešitvi za prebivalce tega taborišča. Moja skrb je jasna. Skušamo najti način, kako tem ljudem zagotoviti popolno varnost in pa prihodnost. Predstavniki OZN se pogovarjajo z državami članicami, ko gre za vprašanje državljanstva, potem se predstavniki visoke predstavnice za mm, begunce tudi pogovarjajo na to temo, tudi Martin Kogler bo tu jutri, tesno sodelujemo z ZDA, z mednarodnim eh, odborom Rečega križa in prav tako je to vse čas tudi na dnevnem redu pogovorov z Irakom. Pomembno je, da ljudem zagotovimo neko prihodnost, ne pa da jih preprosto tam obdržimo, zato ker nimamo nekega alternativnega načrta. To seveda ni popoln načrt, temveč neka kompromisna rešitev, temveč če nam bo to uspelo pravilno storiti, potem mislim, da je potencial za to, da tem ljudem zagotovimo neko prihodnost in varnost, kar je naš cilj. E, kar pa zadeva, gospod Tejanok, to, kar ste omenili o veličastni perzijski kulturi. Ja, širom Evropske unije smo prepričani, da. Naš spor glede tega vprašanja ni z iranskim ljudstvom, njim želimo vse dobro in želimo, da bi ta veličastna persijska zgodovina in kultura eh, se znova povzpela na raven mednarodne skupnosti. Ampak seveda imamo obveznost kot eh, posamezne države, kot Evropska unija in ta obveznost je, da ko nekdo podpiše nek mednarodni sporazum in se zaveže temu, da ne bo delal v smeri proliferacije jedrskega. Eh, orožja in energije, potem imajo določene obveznosti, ki jih morajo spoštovati. Če tega ne storijo, potem se nekaj okrog tega stori. Torej, vse to je stvar varnostnega sveta in na varnostnem svetu je, da se te stvari rešujejo in eh, varnostni svet je tisti, ki je meni podelil mandat. In upam, da bomo imeli dovolj podpore, da bodo te sankcije razumljene kot pomemben prispevek k temu, da se stvari premaknejo tudi eh, na drugem tiru, In eh, ponovno, Irance, prosim, da se odzove na moj dopis, da nadaljujemo z delom tem, kar smo prenehali, da pripravijo svoje zamisli in da se vrnejo za pogajalsko mizo. Hvala lepa. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, imamo šest predlogov v resoluciji. Eh, s tem razpravo zaključujemo, glasovanje pa bo jutri ob 12.